und wir fangen an mit der Abstimmung zu Punkt 16. Začeli bomo z glasovanjem točke 16, to je ustno vprašanje za komisijo in svet v zvezi z pripravo na konferenco eh, na Doho. In bomo lahko zavajo, da preverimo, če imate vsi elektronske kartice, glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto 36 proti 2. Potem vprašanje svetu. To lahko glasujemo tako, kdo je za, dvignite roko, kdo je proti, zdržani z nekaj glasovi proti sprejeto. Sedaj pa naslednja točka to je poročilo RIS. Bi poročevalka želela besedo, tako mi je bilo napovedano. Hvala. Vem, da smo že pri glasovanju in da nimamo toliko časa, ampak če mi naklonite minuto do dve, bi na kratko uh, povzela, zakaj gre kajti tu sodelujemo z poročevalci v Senci in že eno leto razpravljamo o tem vprašanju. In rada bi povedala, da smo imeli ti, tri eh, srečanja triloga pod ciprskim predsedstvom v zvezi z vsebino, z področjem uporabe. Tu gre za živila za posebne namene. Na torej gre za področje porabe, ki se nanaša, ki se omejuje na prebivalstvo, ki res potrebujejo um, ta živila, torej gre za živila za dojenčke in majhne otroke ter um, kronične bolnike v bolnišnicah. In vse, kar smo prej sprejemali o prigrizkih, o drugih zadevah, so urejeni v uh, splošni direktivi o živilih. Potem so tu laktoza in druge netolerance, ki so urejene v direktivi o obveščanju potrošnikov, kjer so tudi predvidena pravila o alergijah. Potem pa so ta vprašanja obravnavana tudi v direktivi o označevanju in zaprošeno je bilo za podaljšanje 6 na 12 mesecev in nas odbor, naš odbor še za dolgo prizadeva za to, da bi vse eh, škodljive sredstva in pa poštevanje eh, nanodelcev tudi vključili v eh, označevanje. Eksplicitno so bili omenjeni tudi razni pesticidi in endokrine škodljive snovi. Še nekaj v zvezi z obliko gre za um, dogovor v drugem um, prečasnem branju, to je premjera in po mojem mnenju je to dober kompromis v primerjavi z tradicionalnim postopkom soodločanja in tudi v eh, primerjavi z pospešenim postopkom v prvem eh, branju, kaj ti pri takem postopku sem že večkrat sodelovala kot poročevalka v senci in tu smo ugotovili, da včasih naletimo eh, na neke sklope, na neke blokade, ki jim je težko doseči dogovor. Tu pa smo legitimno imeli eh, konsens v prvem branju na plenarnem zasedanju in tako smo lahko to fronto razrešili v številnih točkah. Zato hvala lepa um, poročevalkam v senci in drugim, ki so bili prisotni, prispevali k temu, da smo lahko to zakonodajo tu eh, spravili pod streho. Hvala lepa tudi v imenu teh zelo občutljivih in ranljivih potrošnikov, ki niso drugačni potrošniki kot vsi drugi. Hvala. Predlagam, da glasujemo elektronsko, ker gre danes za premjero. Glasujemo ali se strinjamo s takšnim postopkom ali ne, lahko povete sedaj z glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu tu gre za nagojo in tudi tu imamo eno glasovanje, kdor se strinja, naj dvigne roko. Ne, bomo glasovali elektronsko, se upravičujem, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Oseminpetdeset za sprejeto. Hvala lepa. Sedaj bodo zadeve malo bolj zapletene. Sedaj imamo poročilo o buski in poročevalec je prosil za besedo pred glasovanjem. Izvolite, gospod Ovski. Hvala lepa. Pred glasovanjem bi rad omenil tri elemente tega poročila. Prvič, označevanje vozil. Tu smo se dogovorili, da je dopustno, kar se tiče ravni hrupa, potem sistem Arbak, ali to sodi sem v ta poročilo ali ne. Smo se dogovorili, da naj se to zgodi prostovoljno. Nismo se pa zedinili in iz tega sledita dva konsolidirana, dve eh, konsolidirana predlogi spremem, predloga sprememb, to je um, priloga tri. Ne glede na to, kako bo potekalo glasovanje, bo rezultat verjetno neprepričljiv. In zato bi rad že vnaprej povedal, da imam željo, da gremo takoj na plenarno zasedanje s tem, da tam glasujemo o tem, zato da vidimo, kakšno je stališče Evropskega parlamenta v zvezi s tem in da bomo imeli močan mandat za pogajanja s svetom in komisijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Uski, za razlago. In imamo dva predloga sprememb, ki nista dopustna, to sta 23 in 24. Torej bomo začeli z predlogom spremembe 46, kdo je za. Proti. zavrnjeno. Predlog spremembe 47, 48 in tran 14. No, bomo preverili, želite preveriti 46, torej preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Sedaj pa tretji člen. Tu imamo tri predloge sprememb, 47, 48 in 314. O teh bomo glasovali zločasno. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani bomo preverili elektronsko. Ni čisto jasno. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sedaj je jasno, da je potrjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Potem pa predlog spremembe 50 in tran 16. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 53. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 54 elektronsko, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto, jasno sprejeto, to pa ni bilo razvidno. 54 je torej sprejeto, 55 glas. Kdo je za? Proti? Stržani sprejeto. Trans 17 za. Proti? Stržani sprejeto. 56 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo 56 elektronsko, tako je želja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Sedaj pa konsolidiram predlog sremenbe 1, o tem bomo glasovali elektronsko, glasujemo. ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 8 in... Ne, to moramo seveda posamično glasovati, torej 62 za. Pri meni je to na četrti strani. In piše predlog sremenbe 62, o njem glasujemo, kdo je za proti, vzdržani zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 58 in 61 ko bomo skupaj glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. Bomo preverili 58 in 61 elektronsko. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 10. Kdo je za? sproti, vzdržani, sprijeto, ampak bomo preverili, im kot deset, ni dobro vidno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto, prosim, da dvigujete roke. Sedaj pa predlog spremembe šest, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa konsolidiran predlog sremembe 2 in tudi to bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 in 68. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Sedem brezpredmeten, naslednji tudi. Tran 21, o tem moramo glasovati, kdo je za. Tran 21, za. Proti, zdržani sprejeto. 70 in imko 11, bomo glasovali skupaj, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. 71 in 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 in 75 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis, predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, sprejeto proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za proti zdržani sprejeto. In ko 15 brezpredmeten, torej predlog spremembe 12 in in ko 16. Identično, kdo je za proti zdržani sprejeto. 85 za proti zdržani sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87, tran 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16, 88 in 26 skupaj za, proti, zdržani, sprijeto. 17, 89, 27 skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 18, 90 in 28, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 92, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa priloge, 95 za, proti, vzdržani, bomo preverili, ni bilo razvidno. 95 preverjamo, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto 96 za, proti zdržani zavrnjeno 97 za, proti zdržani zavrnjeno 98 za, proti zdržani zavrnjeno 99 in 100 za, proti zdržani zavrnjeno 101 za, proti zdržani zavrnjeno 102 za, proti zdržani zavrnjeno 102 za, vzdržani zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani sprijeto, 105 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 109 za, proti, proti, zdržani zavrnjeno. 108 za, proti, zdržani zavrnjeno. 107 za, proti. ILS se zdrži. Dobro, bomo glasovali elektronsko, ker sploh ni bilo razvedno. 107 elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa tran 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 in 112, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 114 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 20 prvi del točka A, 115 prvi del točka A in imko 17, to je identično, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 20 drugi del točka B, 115, drugi del točke B in imko 18, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Sedaj pa 20, tretji del točka C, 115, tretji del točka C in imko 19, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 116, za, proti, zdržani sprejeto, zavrnjeno. Sedaj pa konsolidiran predlog 5 aneks 3. O tem glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem imate vprašanje k poslovnikom ali zakaj ste ploskali? torej ostalo stane brezpredmetno. Sedaj pa predlog spremembe 22 in 21 in ko. Ti dva sta identična, kdo je za, proti. Še enkrat. Samo zeleni so se odeležili glasovanja. Še enkrat, kdo je za predlog spremembe 22 in ko 21? Kdo je za? Proti? To je sprejeto. Predlog spremembe 135 za. Proti? To je sprejeto, ampak bomo preverili, ker kolegi ne dvigujejo rok. Torej, še enkrat 135 elektronsko glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. 36 za, 24 proti in je jasno sprejeto. Prosim, da se odeležujete glasovanja. 136, druga dva sta brez predmeta, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto 137 za, proti, zdržani, sprejeto 138 za, proti, zdržani, sprejeto 139 za, proti, zdržani, sprejeto 140 za, proti,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 sprejeto. 142 za, proti, sprejeto, 143 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 25, tu gre v glasovanje po delih, v štirih delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti zdržani sprejeto. Tretji del za. Samo Richard Zeber je za. Torej, kdo je za tretji del pri 25? Dvignite roke. Kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno. Četrti del za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. Tran ena, za. Proti, zdržani, sprijeto. Predlog sremve ena, za. Proti, zdržani, sprijeto. Imko dva, za. Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sremve 26 bomo preverili. Zdržani, zavrnjeno in ko dva elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, in ko dva je zavrnjen, 26, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 28 za, proti vzdržani, sprejeto, tran 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, zdržani, sprejeto. 29 brezpredmeten za, 30 za, proti, zdržani, sprejeto. 31 za, proti, zdržani, sprejeto. 33 za, proti, zdržani, sprejeto. 34 za, preverimo. Preverimo 33, glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti zdržani sprejeto. Imko 3 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Drugi del za, proti zdržani sprejeto vzdržanim, tudi to je sprejeto. Sedaj pa imko 4, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, tranš 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tranš 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Preverimo za vsak slučaj imko oziroma tran 4. Tran 4 preverimo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Še enkrat, prehitro je šlo. Elektronsko glasovanje za tran 4 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 36 za. Proti vzdržani. Sprejeti. Imko 6 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 38 za proti, zdržanje. Ni jasno, bomo preverili. 38 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Je bilo jasno, zavrnjeno. Tran 6 za proti vzdržani, sprejeto. Predlog 39 za proti vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 44 in tran 8. O tem glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno tran 9 za, proti, vzdržani, sprejeto tran 10 za proti, vzdržani, sprejeto. Tran 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o predlogu. Poročevalec je prosil za besedo. Izvolite, gospod Uski. Hvala lepa. Povedal sem, da bo aneks 3, da bo 3. priloga res tesna. Nisem pa pričakoval, da bo tako tesna, samo en glas. Uh, zato prosim svojo skupino, da glasuje proti sedaj pri končnem glasovanju. Hvala za to, da ste mi dali besedo. Dobro, glasujemo elektronsko sedaj o tem poročilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Za majhno večino je prvo končno glasovanje sprejeto, sedaj pa drugo končno glasovanje o zakonodajni resoluciji, o tej uh, osnutku glasujemo. Ste vsi glasovali? Še štiri manjkajo, še dva konec glasovanja. 30 za, 27 proti, 2 vzdržana. Torej je sprejeto. Potem pa vprašam poročevalca, gospod Uski. Sedaj smo imeli zelo um, tesno glasovanje in se nam povejte, kako boste nadaljevali s tem poročilom. Želite prvo eh, obravnavo ali drugo? Prosim, da še enkrat poveste, kaj želite. Kot sem povedal na začetku, mislim, da je druga obravnava edina možna opcija. Ne verjamem, da bi lahko sedaj začeli s pogajanji. Zato predlagam drugo obravnavo in potem obravnavo na plenarnem zasedanju. Hvala. Torej, upam, da ste me razumeli. E, torej, tudi sam moram še malo vaditi s temi novimi pravili, ali naj začnemo pogajanja ali ne. Ne, dobro, ne bo pogajan. Brez pogajan gremo torej na plenarno zasedanje in tam se bo glasovalo o tem. Hvala vsem kolegicam in kolegom za koncentrirano delo. Sedaj pa sledi poročilo Wir kommen jetzt zur... Sledi poročilo. preglednosti ukrepov. Ne vem, kateri kolega tam zadaj telovadi. Gospa Weisgerber in kolega, ki, se, ki klepetata, lahko ta klepet nadaljujete zunaj. Kaj ti želimo? Začeti z glasovanjem o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil. Takoj bomo začeli z glasovanjem. Najprej predlog spremembe 80 za proti, vzdržani sprejeto, 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 83 in 172, ta predloga sta identična. Torej, ta dva sta identična. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 in ko 13 in ko 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, to bomo elektronsko preverili. 84 in ko 11 in 13. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani sprejeto 85 za, proti, vzdržani sprejeto 86, 87 in imiko 14 za, proti, vzdržani sprejeto 88 za, proti, vzdržani zavrnjeno 89 za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 Dobro, 91 bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zelo jasno sprejeto. Kompromis 1. Za. Proti. Vzdržani. Kompromis 1 je sprejet in lahko kar listamo naprej. Glasujemo o 121 za. 121 za, to je na peti strani. 121, kdo je dafür? 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto 18 za, proti vzdržani sprejeto 100. 124 za, proti vzdržani sprejeto. 125 za, ne, 125 eh, brezpredmetno, kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. In lahko preskočimo na 152 na sedmi strani za, proti, vzdržani sprejeto. 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 3. Peter Lize, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis ne, 174 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Spet lahko preskočimo do 215 za, proti vzdržani zavrnjeno 217. 215 bomo elektronsko preverili. Glasujemo, ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto 217 odpade. Konsolidirani predlog spremembe 5. Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je zelo jasno sprejeto. Iz tega bi lahko naredili tudi kompromisni predlog 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. 226, če želite, bomo elektronsko preverili začetek glasovanja, konec glasovanja. sprejeto. 30-31 glasujemo skupaj za, proti vzdržani sprejeto. 207, ne, bomo preverili 30-31 elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 227 odpade brezpredmeten. 228 glasujemo. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno. 229 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 2 ne. 32 in 33 in 35 in 36 eh, o vseh glasujemo skupaj za, proti vzdržani zavrnjeno. 230 za, proti vzdržani zavrnjeno. 37 in ko za, proti vzdržani sprejeto. Potem 231, 234, glasujemo skupaj za, proti vzdržani zavrnjeno. 232 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjena 34, 38. Glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno 233, za, proti, vzdržani, sprejeto 235, 235 za proti, vzdržani, zavrnjeno 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 237 za, proti, vzdržani, sprijeto 238 za. Tu imamo tudi ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani. To pa ni jasno. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 238. Ste vsi glasovali? Koniec glasovanja. Sprejeto. Konsolidirani predlog 6. Elektronsko glasovanje. Predlagam. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 247-48 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani zavrnjeno. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 250-251 glasujemo skupaj. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 252-253 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254-255 skupaj glasujemo obeh za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 254 in 255 bomo elektronsko preverili. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 256 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno sprejet od 257, je brezpredmeten. Kompromis 7. Ne, se opravičujem. 258. O tem je treba še glasovati za. 258 za, proti, vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog sedem za proti vzdržani sprejeto. Sledi veliki sklop od 40 do 256 za proti vzdržani sprejeto. To pa sedaj ni jasno in bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Is angenommen. Sprejeto. 266, 267, 68 in 70 skupaj? Ne, ne. To vse je brezpredmetno, se opravičujem. Imko 46, o tem je treba glasovati. Imko 46 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 41 in 271 glasujemo skupaj za, proti vzdržani, sprejeto. 42 in 49 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto. Sledijo uvodne izjave 44 in imko 1 za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti vzdržani sprejeto. Dobro, bomo elektronsko prebili, že 46 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja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 proti, vzdržani sprejeto. 51 in imko 3 za proti, vzdržani zavrnjeno. 1 za proti, vzdržani sprejeto. Imko 5 za proti, vzdržani zavrnjeno. 52 za proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 in 55 za. Trinpetdeset in petinpetdeset, od teh glasujemo. Dvainpetdeset je bil zavrnjen. Trinpetdeset in petinpetdeset glasujemo skupaj za proti, vzdržani, zavrnjeno. 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, 59, skupaj glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 61 za. Ne, se opravičujem, 60. Glasujemo o 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani zavrnjeno. 7 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 72 za, proti vzdržani sprejeto. 8, z, um, 8 in kot 10, to sta identična predloga za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani zavrnjeno. 11 za, proti vzdržani sprejeto 78, odpada 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sledi elektronsko končno glasovanje o tako spremenjenem predlogu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi še glasovanje, elektronsko glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Čestitamo poročevalki. Sedaj pa ponovno sprašujem poročevalko ali želi začeti pogajanja s svetom ali ne. Odgovorite prosim z da ali ne. No, rada bi rekla da, eh, glede na rezultat, ampak razumela sem, da nekateri kolegi niso imeli dovolj časa, da si podrobno ogledajo spremembe. Gre za pomembne vsebinske spremembe. Če mi poročevalci v senci dajo signal, da me bodo podprli in da so za pogajanja, potem bom za to, da začnemo ta pogajanja. Dobro, če so poročevalci v senci za to, potem bom se izrekam za to, da začnemo pogajanja. Ali je to soglasje? ustvarjeno, se pravi, da bomo začeli s temi pogajanji. Ali kdo temu nasprotuje? Linda McEwen. Torej, mi eh, temu nasprotujemo, mi je zelo žal. In m, mislim, da bi bilo dobro, da bi se januarja na to povrnili. Nismo. Eh, pripravljeni, da že danes začnemo pogajanja s svetom. To si je treba še podrobno ogledati. Hvala. SND temu nasprotuje. Kdo je za ta predlog, da januarja odločamo o tem? Vidim, da prikimavajo, drugi se pravi, da bomo januarja v odboru sprijeli odločitev o tem. Dobro. dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich. No ja, nekaj kolegov bo verjetno sedaj zapustilo dvorano in ne bo prisotnih pri eh, obravnavi naslednjih točk na dnevnem redu. Želim se zahvaliti vsem kolegicam in kolegom za sodelovanje v preteklem letu, v tem letu. Če bi mi prisluhnili, bi vam bil hvaležen. Želim vam um, srečen Božič in veselo novo leto. Um, želim se, da bi se vsi zdravi spet srečali naslednje leto. Uh, želim se zahvaliti tudi tolmačem, sodelavcem, asistentom, kajti brez teh oseb uh, ne bi mogli uspešno delati. Torej, uh, prisrčna hvala in vesele praznike in srečno novo leto. Imamo pa še točko na dnevnem redu 21, Wir kommen zum Sledi naslednja točka na dnevnem redu 21. Torej, lepo vas prosim, da, lepo prosim, da tisti, ki želijo sodelovati pri tej razpravi, ostanejo v dvorani, ostali pa naj si želijo vesele praznike, ki drugje in ne tu v dvorani kajti dajem besedo Klausu Berendu z komisije in ga prosim za predstavitev varne uporabe kemikalij. Tu eh, bomo videli tudi razsojnice, sedaj pa dobi besedo komisija. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, da, predsednik, da nam dajete možnost, da lahko eh, razpravljamo o poročilu Komisije o varni uporabi kemikalij. Gre eh, za uredbo o razvrščanju, označevanju in uh, pakiranju kemikalij in zmesi. Torej, označevanje, in to veste, je predvsem obveščanje o nevarnostih za javnost in za potrošnike in zato je treba upoštevati predvsem štiri elemente tega označevanja. In sicer je to piktogram, to simbol, potem opozorjena beseda, eh, torej nevarnost ali opozorilo in potem standardizirane izjave glede nevarnosti ali glede previdnosti. Eh, uredba CLP eh, je pravzaprav prevzela to, kar je obstajalo tudi že prej v glavnem v sistemu Evropske unije glede označevanja in razvrščanja. Naslednja prosojnica. Samo da vas kratko opozorim na to. Mandat eh, za komisijo in ECO, da izvede to študijo, je bil predviden s amandmajem parlamenta k tej uredbi in to je potem postal 44. člen, ki pravi, da mora eh, agencija, Evropska agencija za kemikalije izvesti raziskavo o obveščanju javnosti o varni uporabi eh, zmesi in snovi in da je to treba izvesti skupaj s pristojnimi organi v državah članicah in z drugimi zainteresiranimi stranami strani. In na osnovi te raziskave IKA mora komisija pripraviti poročilo za svet in Evropski parlament in to je poročilo, ki ga ravno kar predstavljamo in da mogoče pripravi tudi zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, če je to potrebno. Najprej nekaj o analizah, ki jih je opravila IKA. IKA je izvedla to delo v tesnem sodelovanju z državami članicami, strokovnjaki in drugimi zainteresiranimi stranmi v omrežju eh, za ocenjevanje tveganj. To je omrežje, ki naj zagotovi dobro obveščanje o tveganjih za javnost. Najprej so opravili raziskavo Eurobarometra eh, novembra in decembra 2010 na osnovi vprašalnika, ki je bil izdelan v tesnem sodelovanju z zainteresiranimi stranmi. Več kot 26 tisoč državljanov je sodelovalo v tem vprašalniku in zato so rezultati tudi reprezentativni za več kot 100 500 milijonov državljanov EU. Naslednja prosojnica. Potem je EK izvedla tudi kakovostno študijo med skupino strokovnjakov, da bi še nadalje ocenili, kako eh, državljani ocen, ocenjujejo nevarnost teh kemikalij in kako potem temu ustrezno ravnajo. V 23 državah članicah je bila izvedena ta raziskava, torej v manjšem obsegu kot prva. E, e, rezultate te študije najdete na spletni strani IKA. Povezava pa je vidna tu. Torej, kaj so glavne ugotovitve te raziskave? To vidimo na tej prosojnici. Torej, predvsem smo ugotovili, da so nekateri piktogrami CLP Eh, kar dobro, da jih ljudje dobro poznajo in tudi razumejo. Predvsem tisti piktogrami, ki so zelo podobni prejšnjemu sistemu. In tu vidimo na levi strani nov, nove simbole eh, v okviru uredbe CLP in na desni strani prejšnje eh, piktograme po prejšnjem sistemu EU torej ta uh, prosojnica je animirana, če kliknemo, potem vidimo unetljivost, to um, več kot 80 odstotkov državljanov prepozna in tudi kar zadeva eksplozivnost je piktogram zelo dobro prepoznal med javnostjo. Več kot 80 odstotkov, ki so jih vprašali, je tudi videlo, kaj pomeni ta, pikto, ta piktogram. Naslednja prosojnica ampak eh, ni pa presenečenje, da nekateri nobi piktogrami eh, niso tako dobro prepoznavni. Naprimer ta, to je piktogram za eh, resna, resne nevarnosti za zdravje. Eh, to, tega ljudje niso razumeli. Samo 20 odstotkov je poznalo piktogram in samo 12 odstotkov je razumelo, kaj pomeni. Potem eh, nadaljni nov sistem, eh, piktogram po CLP-ju, eh, to je klicaj. E, to so ljudje sicer prepoznali, ampak iz drugih razlogov, ker se uporablja tudi v drugih kontekstih. Kaj ti pravo razumevanje je bilo zelo nizko, samo 11 odstotkov. In če še enkrat kliknemo, to je zelo dobro znan uh, simbol mrtvaška glava, uh, ki je ta piktogram je obstajal tudi v prejšnjem sistemu, ampak kljub temu pri tej posebni raziskavi IKE je samo 33 odstotkov vedelo, kaj natančno pomeni. Vendar moramo vedeti, da so tudi druge raziskave bile izvedene, naprimer že prej, eh, ki so pokazale, da je ta simbol pravzaprav eh, zelo dobro razumljen kot eh, opozorilo na nevarnost. Potem nadaljna ugotovitev te raziskave IKE uh, embalaža nekega proizvoda pogosto uh, daje drugačno sporočilo, če ni v skladu s tem, kar piše na etiketi. Naprimer, če ima embalaža določeno barvo ali če so na embalaži slike ljudi ali zelene narave, uh, potem potrošniki včasih menijo, da to ni nevaren izdelek. Rdeča, črna barva na embalaži pa pogosto eh, potrošniku kažeta, da bi ta osebina lahko bila nevarna. Naslednja prosojnica, prosim, da še enkrat kliknete. Torej, na osnovi teh ugotovitev in mogoče naj dodam tudi, da raziskava IKA ni obravnavala uh, tega, kako se razumejo izjave o nevarnosti in previdnosti, temveč samo na piktograme in na te opozorilne besede. Na osnovi tega smo torej prišli do sklepa, da ni potreben zakonodajni predlog za spremembo uredbe CLP v tem trenutku. Namesto tega pa imamo pet eh, priporočil. Prva je tudi najbolj tudi glavna. Potrebujemo ozaveščanje dejavnosti za ozaveščanje javnosti. In te dejavnosti je treba izvesti v tesnem sodelovanju z akteri iz različnih državah, držav članic. Kaj ti zaznava nevarnosti med ljudmi v državah članicah je zelo različna. Nekaj, o čemer je treba razpravljati, je seveda eh, čas, ki bi bil primern za izvedbo dejavnosti za ozaveščanje. Eh, nove, novi piktogrami in nove etikete so eh, pravzaprav eh, obvezne samo za snovi, ne pa za zmesi. In šele 1. junija 2015 bo to veljalo tudi za zmesi, za pripravke. In mogoče bi ravno ta datum bil najboljši za takšno kampanjo. Morajo sodelovati akteri iz držav članic, torej EKA bi verjetno eh, lahko igrala vlogo koordinatorja skupaj s tem omrežjem za ugotavljanje nevarnosti in razen tega, eh, naprimer iz Slovenije smo slišali, da imajo obvezno eh, tudi um, um, obvezen pouk o nevarnostih v osnovnih šolah. In to je seveda zelo dobro, kajti eh, nekako se potem starši tudi učijo od otrok, od šolarjev. Naslednja prosojnica, eh, torej verjetno trenutno nima smisla, da spremenimo piktograme kot take, kajti eh, po, javnost potrebuje določen čas, da eh, um, ji postanejo domači ti piktogrami. In mislimo, da bi eh, bil pravi trenutek, ko bo do pravila za označevanje veljala tudi za vse pripravke in to se bo zgodilo v prvi polovici leta 2015. Pa še nekaj, kar bi lahko storili že zdaj in sicer možnost, da mogoče poenostavimo te etikete, tudi izgled teh etiket. Eh, sedaj veljajo, veljajo številne zahteve, kar zadeva um, izjave o previdnosti in nevarnosti. In včasih eh, je, je eh, to za potrošnika preveč, preobremenitev, torej poenostavitev bi lahko izvedli že sedaj. In z državami članicami bomo s tem takoj začeli, s tem takoj začeli tudi zainteresiranimi stranmi in še zadnja prosojnica. Torej predlagamo, da to raziskavo po 1. juniju 2015 ponovimo, ko bo eh, do po uredbi CLP, eh, ko bo treba označiti na ustrezni način tudi vse pripravke. In do takrat eh, oziroma takrat naj bi si ogledali tudi, ali ljudje razumejo te izjave o nevarnostih in previdnosti. Razen tega je treba spodbuditi proizvajalce in uvoznika, da bi izgled teh proizvodov uh, bil bolj v skladu uh, s tem, kar piše tudi na e etiketi. Torej, ne sme nekako embalaža vzbujati vtisa, da je proizvod manj nevaren, kot je vsebina. Uh, Eh, torej določbo, ustrezno določbo imamo v tej uredbi CLP in verjetno bo treba s proizvajalci in uvozniki sodelovati pri eh, uveljavljanju teh. To je bilo vse, kar sem vam hotel povedati, seveda pa bom rad odgovarjal na vprašanja. Und... Najlepša hvala za predstavitev. Sedaj dajem besedo kolegom in kolegicam tem trem, štirim oziroma sedmim, ki so tu. Sato Hasi, izvolite. Najlepša hvala. Glede na to, da gre za zadnje zasedanje v tem letu, bom govorila o maternem jeziku. Najlepša hvala komisiji za te obrazložitve. kar se tiče glede predlogov, ki ste jih podali, tu nimam nikakršnih pripomb. Ko pa gre za varno uporabo kemikalij kot temo samo, mislim, da gre tu za širše področje, kakor pa samo področje kemikalij samih in njihovih zmesi. Gre prav tako za uporabo kemikalij v določenih kontekstih. Mislim, da tega pri tej obravnavi niste upoštevali. Pri direktivi REACH, ki smo jo sprejeli v prejšnjem mandatu, je bilo zapisano, da organ v Helsinkih mora biti obveščen takoj, ko v nekem predmetu najdemo kemikalije, ki so vprašljive narave in ki jih najdemo na seznamu škodljivih snovi. In organu Helsinki jih pravi, da ni prišlo do številnih obvestil oziroma priglasitev v zvezi s tem. Število prijav ni odgovarjalo pričakovanjem. Morda gre za to, da se industrija ni držala obveznosti. Organ je izdelal seznam vseh priglasitev. 97 priglasitev so našteli. Gre za največje število priglasitev v povezavi z eno izmed kemikalij. Več kot sedem priglasitev je bilo, oziroma 97 jih je bilo priglase, priglašenih, potem pa je tu še pet oziroma manj substanc, glede katerih ni bilo prejetih nikakršnih eh, priglasitev. Ko gre torej za kemikalije, ki so navedeni na, tej, um, zlogla, na tem zelo glasnem seznamu kemikalij, je potrebno ustrezno izvajati postopke notifikacije. Ti niso bili ustrezno izvajani. Tako da mislim, da bi morali še enkrat premisliti, kako lahko dosežemo napredek tu, kako lahko povečamo varnost potrošnikov kako lahko to storimo, tako da bomo izvajali zadevno zakonodajo. Torej, ko naprimer gradimo hiše, kupujemo čistila in um, tako naprej, je treba zagotoviti, da ljudje vedo, da pri tem kupujejo določene kemi kemikalije. Ampak kemikalije kupujemo tudi, naprimer, ko nakupujemo oblačila. Čeprav pri tem seveda ne izhajamo iz tega, da kupujemo kemikalije, ki jih najdemo v teh predmetih. Hvala, želi še kdo besedo? Da, gospa Klas. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, nekoliko me čudi razprava. Imamo veliko zakonodaje na tem področju. Tu bi nagovorila tisto, kar je dejala kolegica sprejeli smo trajnostni vidik, ko gre za biocide. Mislim, da ste omenjali oblačila, ki so obdelana s kemikalijami. Tako da predvidevamo označevanje na različnih ravneh. Tako da ne vem, kaj bi tu še začrtali. Mislim, da je predlog komisije zelo smiseln. Treba je sedaj staviti na osveščanje in izobraževanje. Treba je zagotoviti, da tisto, kar smo predvideli v okviru označevanja, postane prepoznavno. Torej, treba je začeti s kampanjami ozaveščanja. Ne moramo vedno spremeniti našega pristopa sredi samega izvajanja, tako da sedaj je treba obveščati o tem, kaj se skriva za uvedenimi oznakami. To je potrebno. Slišali smo tudi druge pomislike, naprimer, da so označbe same po sebi premalo, treba je ljudi obvestiti, jih informirati o tem, kakšen je pomen teh označb. Drugače, etikete same po sebi niso dovolj. Samo nameščanje označb na produktih ni dovolj torej vključevanje osveščanja o etiketah v postopku izobraževanja je zelo pomembno. Mislim, da je to zelo dober nastavek, ki ga predlaga komisija. Najlepša hvala, gospod Klas. S tem pa dajem še enkrat besedo komisiji. Gospod Berend, gospod Hansen, oba sta prisotna tu z generalnega direktorata za podjetništvo. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Bom sam začel, na to bom, bom predal besedo gospodu Hansenu. Najprej najlepša hvala, gospod Klas, za vašo podporo našemu predlogu. Želeli smo se osredotočiti na večje ozaveščanje, to je ključni element. Seveda lahko na etiketi predvidite različne oziroma ponudite različne informacije, ampak če jih ne razložite, nimajo učinka. Če se poglobimo v podrobnosti študije Agencije za kemikalije, boste ugotovili, da se označbe različno uporabljajo v različnih državah članicah. V severnih državah, naprimer, je osveščenost potrošnikov glede označb veliko bolj prisotna. Potem pa tudi pri posameznih skupinah proizvodov je osveščeno različno. Mislim, da ste uporabili primer pesticidov. Uh, tu se ljudje bolj zavedajo, da obstajajo določene nevarnosti pri teh proizvodih in veliko pogosteje prebirajo označbe o nevarnosti. Veliko bolj so osveščeni glede možnih nevarnosti, kako naprimer pri običajnih čistilnih eh, na, pripravkih. Tako da treba je nasloviti takšne razlike, to mora biti cilj kampanj, ki jih bomo predvideli v prihodnosti. Potem mislim, da ste izpostavili tudi glede v priglaševanja določenih um, škodljivih snovi in s tem predajam besedo gospodu Hansu. Da, najlepša hvala za vprašanje, ki ga je izpostavila gospa Hasi. Mislim, da smo um, veliko predvidevali v okviru z osnove direktive RIČ, naprimer, glede števila dosejev za registracijo. Mislim, da je, smo predvideli 14 dosjejev. Ampak na številnih mestih so bila naša predvidevanja čisto napačna, sploh ko je šlo za um, inventari CLP in priglasitev. Torej, priglasitve so velikega pomena, to je področje, na katerem vidimo, da ne prihaja do predvidenih potekov dogodkov. S kolegi iz agencije EKA smo tako kot pri številnih drugih vprašanjih um, se usedli za skupno mizo in razpravljali o tem, ali prihaja do odstopanj v primerjavi s tem, kar smo predvideli in v primerjavi s tem, kar se deja, dejansko dogaja. Tako da želeli smo videti, ali so bile preprosto naša predvidevanja tista, ki so bila napačna, ali pa morda prihaja do situacij, ki jih um, lahko predvidi EKA tako da agencija ugotovi, ali bi morda večje osveščanje pomagalo. Gre za sodelovanje z agencijo EKA in upam, da bomo lahko ustrezno spremljali situacijo, potem ko bomo ugotovili, kakšno je dejansko stanje. Naši kolegi v EKI menijo, da bi se teh zadev lahko ustrezno lotili. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za predstavitev. Hvala, da ste prisotni. Sedaj nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za 22. točko na dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor, ki ga je podala Linda McEwen. Tako da naj predajamo besedo kolegici. Um, um, might... Najlepša hvala. Kolegi se verjetno zavedate, da smo v Združenem kraljestvu ugotovili, da prihaja do pojava rastlinske bolezni, ki povzroča odmiranje jesenov. In sicer gre za odmiranje na tisoče jesenov. Gre za populacijo jesenov v Združenem kraljestvu. To povzroča kalara fraksineja, gre za glivo, ki je prisotna, kolikor vem, povsod po Evropi, povsod po Evropski uniji, ne le v Združenem kraljestvu. V Združenem kraljestvu pa poteka razprava. Nekateri namreč krivijo Evropsko unijo, pravijo, da vlada ni mogla preprečiti uvoza okuženih rastlin zaradi tega, ker Evropska zagonodaja tega ne predvideva. Tako da to me zanima, to je vprašanje za komisijo. Če neka država ugotovi, da prihaja do škodljivcev, ki vplivajo na njen, njene rastline, lahko ta država članica spreme določene ukrepe ali ne. Potem še eno vprašanje, ki se tiče prihodnosti in je bolj splošne narave. Ko smo se pogovarjali s strokovnjaki, so dejali, da ko gre za škodljivce iz tretjih držav članic, ki prihajajo v EU in glede na to, da imamo velik trg trgovanja z rastlinami, in da pri tem prihaja tudi do vnosa zelo neznanih bolezni v Evropo. Vem, da pripravljate revizijo zadevne zakonodaje v prihodnem letu, tako da me zanima, kdaj lahko država članica ukrepa, če pride do primera škodljivcev, kakor vidimo sedaj v Združenem kraljestvu. Potem zanima me, kaj smo se naučili iz, oziroma kaj se je komisija naučila iz tega primera jesenovega užiga. In potem me zanima, kaj bo glede nove zakonodaje ali bo prišlo do zaprtja raznih pravnih vrzeli. Najlepša hvala, Linda McEwen. Sedaj pa dajmo besedo komisiji. Gospod Pole mi je tu, predstavnik komisije, direktorata E, ki ga zelo veliko krat um, gostimo v našem odboru in seveda z velikim veseljem. S tem vam predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik, tudi Meni je vedno veliko veselje, ko me povabite v svoj odbor. Da, res gre za resen problem, ki ga je omenila gospa McEwen. Ne gre za nov pojav na evropski ravni. Gre za bolezen jesenov. Prvič je bila opažena na polskem in sicer v začetku 90-ih let. Gre pa za zelo kompleksno bolezen. Gre za glive, ki napadajo drevo. Strokovnjaki so potrebovali kar nekaj časa, preden so lahko povezali bolezen in konkretno glivo, kajti bolezen se izraža na različne zadeve, izraža na različne načine. Torej opažamo pojav te bolezni že od 90-ih let. Pri tem pa ne gre za bolezen, ki bi jo morali nujno priglasiti, tako da niso predvideni skupni ukrepi v trenutni zakonodaji EU. Združeno kraljestvo je prvič zabeležilo kalaro frakcinejo marca 2012 in takrat je to sporočilo tudi komisiji. Kar se tiče uvoza, torej kontinentalnega voza iz drugih um, držav kontinentalne Evrope, šlo je za uvoz sadik. Gre za rastline, ki so bile nameščene oziroma zasajene v drugih celinskih državah Evropske unije, na to pa so bile prenašene v Združeno kraljestvo, uvožene in tam zasajene. Po prvih um, obvestilih iz strani Združenega kraljestva v marcu 2012 je bilo 909 primerov okužb zabeleženih v celotnem Združenem kraljestvu. Od juga do severa Združenega kraljestva, celo do Škotske, najdemo pojav te bolezni Oblike pojava so različne. Pojavljajo se tako pri mlajših zasad, nasadih, kot tudi starejših. Tako da glede te bolezni so bile obveščene tudi druge države članice. Nekatere druge države članice so namreč tudi ugotovile, da opažajo pojav te bolezni, niso pa sprejeli nikakršnih ukrepov. Naj dodamo, da je širjenje gljive zelo težko zaustaviti. Spore se zelo hitro širijo in lahko premostijo velike razdalje. V Združenem kraljestvu so našli celo spore, ki so prišle z kontinentalne Evrope. k tem lahko dodamo še uvoz mladik iz drugih držav v Združeno kraljestvo. Glede na to, da lahko spore premagujejo velike razdalje 10 do 15 km, včasih celo več, glede na to so zadeve zelo zaskrpljujoče in težko rešljive, zadeve niso enostavne. Uh, dreves, nekatera drevesa je treba podreti, seveda pa s tem ne preprečimo širjenja bolezni, špore se namreč lahko že predtem razširijo in sicer v velikem obsegu. Kaj lahko torej storimo? Če pogledamo celoten svet, torej druge, tretje države, ki se soočajo s kalaro fraksinejo, opažamo, da nekatere države te bolezni sploh ne beležijo. Tako da zdi se, da se ta pojav nanaša, geografsko gledano, samo na Evropo. Seveda pa ta prijav, pojav bolezni ni bil priglašen, kar pa še ne pomeni, da težava ne obstaja, če ni prišlo do obveščanja glede bolezni. Ne moremo reči, da se bolezen v drugih delih sveta ne pojavlja. Kar pa se tiče nadzora in spremljanja pojava te nove bolezni, mislim, da na evropski ravni moramo zadeve bolje zastaviti. To predvidevajo tudi elementi nove zakonodaj, novega zakonodajnega predloga o rastlinskih boleznih. Verjetno bomo v drugem kvantra, kvart, četrtletju podali predlog v tej smeri in zagotovo boste imeli priložnost v okviru odbora razpravljati o zdravju rastlin in živali. Gre torej za nadzor eh, semen, financiranja in različnih načinov nadzora ter spremljanja. Glede zdravja rastlin smo predvideli tudi spremljanja uvozov. Gospa Makeven, prav imate, pogosto prihaja do izbruha bolezni takoj po uvozu lesa, ko gre naprimer tudi za uvoz eh, v lesenih embalažah, recimo lesnih paletah in podobnem. Vse to kliče po dodatnih ukrepih, za kar pa potreb, so potrebni tudi določeni človeški viri. Trenutno pa se krči število kadra v številnih upravnih organih. Zaradi tega bodo, bodo nastali določeni problemi pri povečanju nadzora na mejah. Želeli bi zagotoviti tudi večje širjenje informacij med eh, državami članicami, potem postopek um, spremljanja v okviru obzorja 2020. Želimo si tudi sistema neposrednega obveščanja. Običajno namreč države članice obveščajo o stanju zelo pozno in eh, pogosto se začne obveščanje šele takrat, ko je bolezen že skoraj izkoreninjena. Želeli bi si, da bi začeli delovati hitreje, kakor je danes običajno. To je nujno potrebno. Tako da žal mi je, da moram reči, da če prihaja do, naprimer, 309 novih uh, okužb v Združenem kremljestvu, je že prepozno. Drevesa so že napadena straniti bolezni in stanje je zelo težavno. Bolezen je torej prisotna v Evropski uniji, tudi vzroke je sedaj težko ugotoviti. Treba bi bilo zadeve izkoreniniti že ob začetku pojava bolezni v 90-ih letih. Lahko ponovim le, da je težko zamejiti oziroma preprečiti širi, širjenje bolezni, ki se širi prek zraka in spor. Pogosto so težava tudi leteči insekti, ki prenašajo bolezni, ampak to v primeru jesenovnega užiga ne drži. Ko gre za širjenje prek zraka, so zadeve nekoliko težave. Upam, da smo s tem odgovorili na vprašanje kolegice. gospod Gerbrandi. Najlepša hvala, hvala komisiji za odziv, hvala Lindy McEwan, da je zastavila to vprašanje. Izogniti bi se morali temu, da bi to obravnavali kot izoliran problem. Gre za širši problem v okviru vnosa tujih vrst. Tako da nekoliko me preseneča glede tega, ki se trenutno nahajamo stroški znašajo 12 milijard letno zaradi vnosa tujih vrst. In že leta 2009 je svet priznal negativne učinke vnosa tujih vrst v področje Evropske unije. Tako da že takrat se je govorilo o zakonodajnih aktih, ki bi šli v to smer. Mislim, da ima komisija to misli že dve, tri leta. Tako da moje vprašanje za Evropsko komisijo je čisto enostavno. Da lahko pričakujemo predlog zakonodajnih ukrepov, ki bi se nanašal na velik problem, ki ga predstavljajo tuje vrste. In po mojem mnenju je v tem kontekstu treba obravnaviti tudi jeseno užik, o katerem govorimo danes. Torej gre za veliko širši problem, s katerim se soočamo. Linda McKeven, najlepša hvala. Hvala za zelo jasno pojasnitev vprašanj in težav. Še eno vprašanje. Ali bo nova zakonodaja vzpostavila obveznost obveščanja o pojavu bolezni? Dejali ste že prej, da trenutno ta obveznost ne obstaja, tako da ni nikakršne nujnosti obveščanja. Številne trete države sploh ne obveščajo o pojavu bolezni. Kako se bomo lotili tega vprašanja? Kako nameravate to rešiti? Treba je vzpostaviti konsens glede tega, ali lahko kaj storimo. Gospod Polis. Najlepša hvala, kar se tiče invazivnih tujih vrst in invazivnih bolezni se s tem ukvarjajo kolegi v drugih direktoratih. Gre za generalni direktorat Sanko, ki se najtenšneje ukvarja s tem. Mislim, da se Bernard nasplošno ukvarja z boleznimi povezanimi z rastlinami. Tako da za ta del smo pristojni. Ko pa govorimo za invazivne tuje vrste, so kolegi iz Generalnega direktorata za okolje tisti, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem? Slišali smo tudi, da se v Belgiji širijo nekatere rastline, ki lahko povzročajo težave za domače evropske rastlinske vrste. In v takih primerjih morajo kolegi iz direktorata za okolje predlagati ukrepe in zakonodajne ukrepe. Kolikor vem, naj bi bili ti pripravljeni do konca leta 2013. Verjetno se boste takrat lahko natančneje seznanili s tem predlogom. V tem svežnju, ki predvideva tudi uradne preglede, mislim, da bo omogočeno tudi, da se izvajajo pregledi na mejnih prehodih torej ko gre za uvoz rastlin, lahko organi preverjajo tudi, ali so prisotne invazivne vrste. Če prihajam do uvoza na komercialni ravni ali pa za zasebni um, uvoz rastlin, naprimer v zasebni prtljagi, lahko inšpektori za zdravni rastlin na mejah izvedejo preglede in te možnosti pravno gledano do sedaj niso imeli. Če pogledamo prihodne zakonodajne predloge, smo se odločili za obliko uredbe. Obstoječa pravila, ki se nanašajo na preglede uvoza in na rastline, imajo trenutno obliko direktive, kar pomeni, da države članice lahko spremejo ustrezne ukrepe v nacionalnih zakonodajah. Včasih ukrepe prilagodijo nacionalnim danostim, ampak predvidena nova zakonodaja bo drugačna, predvsem, ko bo šlo za rok poročanja. Obvezujoč bo tri dnevni, največ tri dnevni rok obveščanja o pojavu bolezni. Če država članica ne bo spoštovala tega, roka, lahko proti njej sprožimo pravne ukrepe, tako da omejimo uvoz in zmanjšamo finančno podporo. Seveda smo ugotovili, da če so na voljo dovoljšna sredstva v prvi fazi, ko se odkrije pojav bolezni, lahko učinkovito preprečimo mm, širitev bolezni če se začnemo zadeve letevati kasneje, je običajno že prepozno. Bolezen se že razširi, insekti jo naprimer lahko razširijo ali pa se spore razširijo in zaradi tega je potrebno zagotoviti ustrezno financiranje že na začetku, zato da ne bi prišlo do večje škode. To bodo predlogi, ki jih bomo upoštevali in ki jih boste imeli možnost prebrati v začetku leta 2013. Najlepša hvala, gospod Poli. Ja, res nas zanima, kaj lahko pričakujemo v začetku leta 2013. Mislim, da se bomo s tem vprašanjem še ukvarjali. S tem se zahvaljujem kolegom in kolegnicam za razpravo in komisiji za predstavitev in za odgovore na vprašanje. Tako, prišli smo do konca dnevnega reda. Naslednjič se vidimo 23. in 24. januarja v Bruslju. Še enkrat bom poskusil, sedaj je dvorana nekoliko bolj mirna. Obema kolegoma in kolegov Gerbrandiju želim vesele božične praznike in vsem prisotnim dober skok v novo leto, varno pot domov. Vidimo se v prihodnjem letu, upam, da čili in zdravi. Veliko bo dela, Zagotovo bo prihodnje leto polno izzivov. Predlagam, da napolnite baterije. Najlepše hvale. Hvala tudi tolmačem, sodelavcem in tistim, ki ste nas spremljeni. S tem zaključujem današnje zasedanje. Hvala.